bi zelo otežilo, če ne onemogočili čilo vsa nadaljna pogajanja. Vas pa razumem. Hvala lepa. Najlepša hvala. Moram samo reči, da. Uloženih je šest, eh, pet različnih predlogov rezolucij. S tem bomo zaključili ta razpravo, glasovali pa bomo jutri ob 12. uri. Drage kolegice in kolegi, gremo na naslednjo točko dnevnega reda. To je vprašanje za ustni odgovor za razpravo. In e, sicer gre za uredbo o uporabi scheme splošnih tarifnih preferencijalov. Obstaja šest pripravljalcev tega vprašanja in kot prvemu dajem besedo Danielu Kasparju za dve minuti. Hmm. Spoštovani gospod predsedujoč, spoštovani gospod komisar z GPS, z tem sistemom SP pomagamo mnogim državam. Gre za neke olajšave, ki jih ponujamo kot Evropska unija in od tega ne pričakujemo nobenih pridružitev slug naših partnerjev. SSP plus velja za določene države, ki se soočajo z posebnimi izzivi in izpolnjujejo posebne pogoje, kakšno je izhodično stanje od 1. januarja 2012. Potrebujemo novo ureditev zaradi tega, ker sedanja schema poteče. In to nam omogoča tudi eh, dve obravnavi, zato potrebujemo čas. Naša politična skupina je zato, da čim prej uložimo ustrezni predlog eh, za postopek v dveh branjih, potrebujemo dovolj časa, kot sem že povedal, in nima smisla, da mora Evropski element odločitve sprejemati pod velikim pritiskom. Potrebujemo pa tudi oceno obstoječega sistema. Želim si, da bomo kmalo dobili številke, podatke o tem, kako se je obnesel obstoječi sistem v praksi, a je obstoječi sistem resnično pripeljal do tega, da so so eh, se spostavile olešave, trgovinske olešave za države, za katere so bile namenjene. So se gospodarske številke izboljšale v teh državah. Vprašanje je, a da je dober sistem, če neke države kot Katar, ki imajo BDP višji od 25 držav članic Evropske unije, sodi v sistem SSP. Tukaj sem prepričan, da moramo celoten sistem dobro predelati in biti pri tem zelo kritični. In še za eno zadevo bi prosil vse kolege vseh političnih skupin pri glasovanju jutri, moramo ostajati eh, pri splošnih formulacij, kot je bilo to tudi v izhodišču narejeno, zato bi prosil, da v podrobnosti ne omenjamo v resoluciji. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj ima za dve minuti besedo David Martin. Lepa kot eh, Daniel Kaspari, pozdravljam SSP, ki ga imamo, eh, SSP in SSP plus eh, za države, ki imajo velike težave, ki jim moramo pomagati. Državam razvoja, ki jih je 163 moramo pomagati. Mislim, da bi te države morali dobiti še boljši eh, dostop do trga z eh, SSP. Plus, eh. S tem bomo uh, ustrezno uveljavljali 87 mednarodnih sporazumov na področju uh, varstva pravic delavcev in, podob, in uh, različnih drugih zadev. Uh, pot, temi konvencijami imamo različne zahteve. Če države ne bodo izpolnile svojih obvez in izpolnjevali pogojev iz teh eh, konvencij, potem se bo izgubila spodbuda iz sistema eh, splošnih eh, preferencijalov. se pa dogaja tudi, da te države, ki so v okviru SSP-ja, svoje pravice eh, ponujajo drugim državam. Eh, komisija je pregledala Šrilanko in eh, predlagala tudi ustrezne ukrepe proti Šrilanki. Komisija naj razširi svoje preiskave tudi na Kolumbijo in druge države, ki imajo koristi iz tega sporozuma. Ne gre za to, da uh, Eh, ne zaupam v tem državam, ampak mm, dobro jih je pregledati, kot smo naredili z Salvadorjem kjer smo ugotovili, da ni treba ukrepati. V prihodnosti bi parlament moral dobiti pravico, da zahteva preiskave v okviru SSP. Medtem pa naj bi eh, komisija predstavila poročilo o stanju ratifikacije in izvajanju konvencij v obstoječih eh, državah s koristnicah. Eh, vprašanje pa je, kdaj bo eh, komisija parlamentu posredovala osnutek spremenjenega sistema SS5. To dolgo že čakamo. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Nikolo Rinaldi. Komisarjo. Drage kolegice in kolegi, dragi komisar, k malu po sklicu tega parlamenta smo se morali ukvarjati predvsem z suspenzijo SP, SSP plus oziroma njegovo uporabo za Šrilanko in Kolumbijo. V prvem primeru smo bili priča tudi resnim težavam in napakam, ki jih je zagrešila naprimer Šrilanka ki eh, se je ukvarjala z eh, dolgo državljansko vojno. Eh, to smo opravili nekoliko na hitro in tako smo ukinili SSP pa plus. V uh, svetu Šriljanka enostavno ni imela svojih botrov in Evropski parlament pri tem ni igral nobene vloge. Nihče nas nič ni vprašal. V drugem primemu smo se uh, ukvarjali za državo, kjer imajo hudo notranjo gverilo, kjer se pogosto ubijajo sindikalisti. Do sedaj komisija ni rekla, da bi uh, želela začeti preiskavo in še naprej uh, velja velja prosta trgovina, s tem se seveda osebno strenjam. Vendar pa obstajajo vlade, ki še vedno aktivno se zauzemajo za interese kolumbijske vlade. In spet je Evropski parlament ostal popolnoma ob strani, nihče nas ni nič vprašal, čeprav naj bi prisluhnili glasu vseh. Ravno tako ni bilo nobene študije učinka glede eh, možne eh, ukinitve tega sistema, Prav gotovo pa je tukaj Evropski parlament odigral samo obromno ulogo. To pa gre za politična in ne tehnična vprašanja in to se mi zdi nespremljivo. Prav gotovo potrebujemo uh, novo uredbo, uh, potem ko bo ta prenehala beleti leta 2012. In uh, trenutno uh, je treba ugotavljati, kaj se dogaja v teh državah, uh, kako uh, se kršijo um, človekove pravice, na primer v Kolumbiji ali v drugih državah in kateri prak je treba preseči, da, je, da se začne posamezna preiskava. Uh, To, kar zahtevamo, dragi komisar, je naslednje. In sicer nov predlog uredbe po možnosti pred junijem, eh, jasna pravila za države upravičanke, upoštevaje, da je SPP razvojni inštrument in obstajajo nekatere države, ki niso ravno v razvoju, potem izvajanje eh, konvencij mednarodne organizacije dela v državah upravičenkah. Sistem uh, ocene učinka SPP-ja. SSP-ja in seveda uh, vključitev parlamenta v primeru ukonitve, kaj ti gre za res politično vprašanje. Najlepša hvala poslancu Rinaldi in sedaj uh, dve minuti gospa Kil Nilsen. Hvala lepa. Ta razprava se nanaša na tri vidike SSD-a. Trenutna schema se izteče leta 2012. Komisija nam mora takrat predložiti nov osnutek do, dva, do junija 2010. Prav gotovo sistem ni popoln, določa o upravičenkah, državah upravičenkah, kdo izvaja nadzor upoštevanja vseh predpisov. Tega ne vemo, kakšne rezultate je SSP prinesel, trajnostni razvoj, diverzifikacijo proizvodnje, vzpostavljanje dostojnih delovnih razmer ali pa imamo več pogodb za skrajšan delovni čas, je tako, da se kapital, da smo spodbujali samo kapital za več izvoza. Potrebujemo večjo, večji nadzor, demokratični nadzor, poskrbiti moramo za to, da bodo ti sistemi prinesli tudi učinke. Če si pogledamo naprimer Kolumbijo doslej, Komisija ni želela izvajati preiskave glede kršitve človekovih pravic. To sistem tudi ne predvideva. Glede na dobičke v velikih koncernov na vseh področjih, je vprašanje, a se odpovemo. Eh, pogojevanju in eh, spreme ustrezni sporozum z Kolumbiji. To bi v Kolumbiji samo škodilo vsem organizacijam za zaščito pravic. Za dve minuti gospod Joe Higgins. Sistem eh, Evropske unije deluje od leta 1971 in naj bi odpravi neravnovesja med eh, razvitimi in nerazvitimi državami v Evropi in prispeva k trajnostnemu razvoju. Vprašanje je, ali je ta sistem odpovedal eh, in imajo evropska podjetja največje koristi, ki izkoriščajo eh, svoje resurse, da izridnejo lokalne proizvajalce in eh, prispevajo k slabemu okoljskemu varstvu, slabim delovnim razmeram in tako naprej. Eh, to je zapisano tudi v poročilo, ki je bilo objavljeno pred tremi leti glede konkuriranja Evropske unije na globalni sceni. Eh, Kakšne možnosti imajo afriške države, če nova komisija, gospod Daguh, v zadnjih eh, mesecih poklepa, pokleka pred več skladi in eh, špekulanti, ki samo iščejo velike eh, dobiček, prepustili ste grške delojmalce tem parazitom. Če si pogledamo to situacijo, se lahko vprašamo, kako zgleda vse eh, zunaj meja Evropske unije. Vprašanje je, ali SSP ščiti pravice delavcev in ščiti človekove pravice. Nam lahko to poveste in lahko nadaljujete z odnosi z vlado eh, Kolumbije, kjer javne službe, predvsem vojska, izvajajo hude zločine, ki so se pokazali v masovnih grobiščih v Lamakareni pred kratkim in končno. Kakšno je trenutno gledanje komisije, ko gre za nadaljevanje SSP plus eh, Šrilanko, eh, ko smo ugotovili, da je Rajapaksova vlada po novih volitvah eh, proti človekovim pravicam in pravicam delovcem v svoji državi? Eh, hvala lepa. Gospod Kamal ima na voljo dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod komisar. Mislim, da razumemo, ko gre za cilje SSP integracija revnejših držav v mednarodno trgovino. To je pozitivni način, da odpravimo nekatera neravnovesja med bogatimi in revnimi državami kot nekdo, ki ima veliko prijateljev in eh, sorodnikov v teh revnih državah, eh, lahko rečem, da si moramo pogledati vlade teh eh, držav, kako so skorumpirane, kako vladajo. In zato je v teh državah težko uvažati potrebne sorovine, ki omogočajo resno gospodarsko dejavnost. in eh, nimajo dostopa do storitev in eh, blaga, ki se nam v Evropi zdi samoumevno. Ampak recimo, da hočemo pomagati podjetnikom, ki bodo pomagali revežem, da se spravijo z te revščine med pogajanji glede eh, trgovinskih sporazumov, so mnogi eh, člani parlamenta dejali, ali bili zaskrbljeni zaradi pristopa Eh, pavšalnega pristopa do vseh eh, držav. Gospod komisar je rekel, da tukaj ne gre samo za eh, trgovino, ampak za izvažanje evropskega modela na regionalni ravni. Če si pogledamo te države, SSP so imeli specifične države in če eh, pogledamo težave posameznih držav, so imeli tudi težave z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi, zato so zaprosili za članstvo v sistemu SSP, vendar jim tega nismo dovolili, moramo postati bolj prožni pri uporabi SSP. lahko naprimer to rešujemo tako, da sankcioniramo države, ki ne izpolnjujejo svojih pogojev ali pa nadaljujemo dialog tako, da bi te države razumele, eh, kaj morajo upoštevati. Eh, Rim ni bil zgrajen v enem dnevu in tega ne more pričakovati tudi od teh eh, razvijajočih se revnih eh, držav. Zato moramo eh, z njimi delovati malo drugače. Hvala. Najlepše hvala, poslanec Kamal. In sedaj po zastavljalcih vprašanja dajem besedo komisarju Dehehtu. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Trenuten sistem SPP bo potekal septembra 2011 in sedaj že pripravljamo v komisiji spremembo obstoječega, obstoječe scheme. Pripravili bomo splošen posvet na to temo. Komisija predlaga, da se pripravi uh, nova uredba do 1 tekočega četrtletja 2011 v skladu z eh, obstoječo eh, zakonodajo, pa eh, se lahko zgodi, da bo postopek trajal do in čez prenehanje veljavnosti obstoječe uredbe. Do 1. januarja 2012 moramo urediti vse prednostne obravnave in zaradi tega je treba pripravljati eh, obstoječe spremembe uredbe čim prej, tako da pride do normalne zamenjave. To pa pomeni, da eh, morate zelo hitro delati na tem področju, tako da ne izpustite splošnih sistemov preferencijalo. Dokumente boste dobili aprila. Zapisal sem si eh, vaše zaskrbljenosti. Eh, vse se tiče nadzora nad eh, državami upravičenkami. Osnovni kriterij materi je seveda ratifikacija in izvajanje 27. Eh, konvencij eh, na področju spoštovanja človekovih pravic, eh, vzdržnega razvoja in dobrega upravljanja. Komisija natančno na nadzoruje, če vse države upravičenke izpolnjujejo te kriterije. Ravno tako komisija eh, mora izvajati SPP na eh, pošten in objektiven način in to tudi počne. Pregledujemo ustrezno izvajanje SSP-jev in Eh, ukvarjamo. Pri tem sodelujemo z Združenimi narodi, ILO in drugimi agencijami ter uporabljamo razne nadzorne mehanizme. Na ta način eh, izvajamo nepristranski proces nadzora, to pa temelji tudi na bilateralnih odločitvah pogajanjih oziroma dialogih z eh, državami upravičenkami do SSP-ja. Ravno tako ta sistem omogoča, da komisija izvede preiskavo, da ugotovi, kakšna je dejanska situacija. Urodje, to urodje za preiskavo je dejansko eh, pomembno in lahko ga uporabimo. To, da začeti preiskavo ni nekaj, kar lahko naredimo kar tako, kajti to lahko vpliva na odnose z partnerjsko državo. Pomislite, kaj se je zgodilo z Šrilanko. Eh, sistem SSP plus je seveda uspodbuditi um, dobro upravljanje in trajnostni razvoj in zaradi tega je treba eh, pri, sodelovati z državami, ki so pripravljene sodelovati z mednarodnimi telesi ter odpravljati ugotovljene pomankljivosti. Vse to pa mora biti v skladu z splošnim pristopom, na katerem temeli sistem SSP. V prihodnje se veselim splošnega sodelovanja z Evropskim parlamentom na tem področju in eh, to vključuje tudi kriterije pri izvajanju SSP. Ta eh, revizija bo sedaj potekala v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom in tako bo Evropski parlament imel vsak, prilo, vsako priložnost, da dokončno uh, v opredeli, kakšna bo nova schema SSP. In sedaj v imenu eh, političnih skupin, eh, gospod Andrikjene. Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, dragi komisar, glede na to, kar je rekel kolega Kaspari, ki ga tudi povsem podpiram, bi sama rada izpostavila določene vidike. Glede na Lizbonsko pogodbo, Eh, je treba ponovno opredeliti vlogo Evropskega parlamenta v eh, trgovinskim okvirju. Rada, rada bi vas pozvala, gospod eh, komisar, da uh, ustrezno upoštevate povečane, povečana pooblastila parlamenta, ki zadevajo vaš portfelj. Razen tega mora biti parlament vključen tudi v nadzor in sicer nadzor nad tem, ali države upravičenke eh, ratificirajo in izvajajo 27 eh, eh, konvencij Združenih narodov in ILO. Naša naloga tukaj v parlamentu je, da zagotovimo, da mehanizmi eh, v eh, samih eh, parlamentarnih komisijah pripomorajo k to vrstnemu nadzoru. Naj samo še omenim rezolucijo, o kateri bomo glasovali jutri. Komisija naj bi pripravila schemo SSP čim prej. Vendar pa se ne strinjam s tem, kar so nekateri rekli o Kolumbiji. Kolumbija je država kot mnoge druge v tisti regiji in ne smemo pozabiti na njene pozitivne dosežke in na rezultate pri zaščiti spoštovanja človekovih pravic v tej državi. Torej, ne gre le zato, da bi morali proti tej državi kazati s prstom oziroma na njo kazati s prstom eh, in treba jo obravnavati drugače. Najlepše hvala, gospa Andrikene, in sedaj za dve minuti poslanec Moreira. Eh, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Z zanimanjem sem prisluhil zagotovilu komisarja De Huhta, da bo komisija zelo kmalo podala zakonodajni predlog parlamentu z namenom eh, revizije splošnega sistema preferencialov, tako da bo zakonodajni proces eh, stekal in da bo Evropski parlament pravočasno vključen eh, v spreminjanje splošnega sistema, ki bo potekal naslednje leto. Sistem pa je prav gotovo treba spremeniti. Gre za sistem, ki je nastal za spodbujanje razvoja v nekaterih državah, ki eh, potrebujejo dostop do evropskega trga, pri tem pa ni nobene vzajemnosti. Ravno tako je eh, cilj eh, spodbujanje spoštovanja človekovih pravic in dobro upravljanje dobrega upravljanja. Cilj je bil seveda, da se države upravičenke držijo določenih pravil. Ravno zaradi tega pa je treba sam sistem spremeniti, tako da bomo podprli razvoj, trgovino in človekove pravice. Vendar pa pri tem moramo upoštevati ocene učinkov in analize iz zadnjih let in ravno tako moramo spoštovati naslednje zahteve. Kot prvo, treba je ohraniti začasno naravo splošnih sistemov preferencialov, tako da se lahko preferencijali ukinejo takoj, ko niso več potrebni. Ravno tako je treba povečati razlikovanje med državami upravičenkami glede na njihovo stopnjo razvoja in zunanjo konkurenčnost. In ne na zadnje moramo izboljšati sistem nadzora oziroma monitoringa, tako da ga z da zagotovimo, da države izpolnjujejo eh, pravila in zahteve, da bi posebej postale upravičenke še zlasti, ko gre za človekove pravice in njihovo spoštovanje. Treba je upoštevati mnenje Evropskega parlamenta že čisto na začetku samega eh, zakonodajnega postopka. In sedaj za dve minuti gospod Papastamkos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prav gotovo je sistem splošnih eh, preperecijalov eh, nekaj, kar je izjema. Eh, gre za to, da so van vključile države, ki so najbolj potrebne pomoči. Pri novem seznamu držav pravičenk pa je treba upoštevati ne le gospodarsko, ampak splošni položaj držav, ki se bodo vključile v ta seznam to pa ne sme iti na rovaž držav, ki so najmanj razvite. Treba je torej odpraviti vsa nesorazmerja, do katerih je prišlo do sedaj pri uporabi splošnega sistema preferencijalov. Naša gospodarska in trgovska politika mora biti taka, da bo zagotavljala boljše upravljanje po vsem svetu in eh, in da omogoča pritiske takrat, ko so potrebni. Gre za spoštovanje človekovih pravic, pa eh, tudi za možnosti za razvoj demokracije. Pri tem mora parlament aktivno sodelovati eh, v okviru revizije tega sistema in mora eh, od blizu spremljati, kako države upravičenke izpolnjujejo obveznosti. Sedaj pa poslanec Lange eno minuto in pol. Ale, das, das GSP... Vsi vemo, da je sistem eh, SSP dober sistem in eh, da enako velja tudi za SSP. Eh, zato se moramo lotiti podaljšave in potrebujemo Eh, predlog, eh, s katerim, na podlagi katerega se boste posvetovali s parlamentom. Torej, eh, le naprej. In tukaj imamo tudi priložnost za izboljšave in pet točk bi omenil, kjer je to mogoče. Potrebno je ugotoviti, kako se 27 norm dejansko uresničuje, ne samo v kolikšni meri se priznavajo. Uh, gre tukaj za nekaj, kar je naloga organizacije ILO, ali pa morda potrebujemo nek odbor, ki bo spremljal eh, to uresničevanje. Potem drugič, kako je tukaj vključena civilna družba? Želel bi si, da bi pri SSP, pri vrednotenju, eh, bilo mogoče zagotoviti koordinacijo strani. Eh, civ Torej, civilne družbe, kot smo se dogovorili zdaj tudi v Koreji. Uh, Potem tretjič, eh, potrebno je dati predlog za preiskavo, kadar prihaja do težav. In tukaj mora biti vključen tudi parlament, kajti včasih imamo v svetu občutek, da tukaj dejansko eh, so pomembnejši drugi interesi, kot pa eh, sama preiskava. Torej, tudi parlament mora imeti svoj vpliv na to vrstne preiskave. Potrebujemo jasno strukturo za nadaljne korake in pa tudi jasne strukture za ustavitev, ampak za to bo še dovolj časa za te pogovore. Najlepša hvala in sedaj je poslanec Tomas Mann. Najlepša hvala. Sistem eh, SSP prinaša prednosti predvsem eh, državam v razvoju. Pomeni vse od zniženih carin do oprostitve plačila carin in s tem smo dosegli marsikaj. Tudi s sistemom SSP plus eh, beležimo dobre rezultate. Gre za eh, spoštovanje podpisanih konvencij ILO in OZN, ampak kako nadzorujemo eh, dejansko spoštovanje teh konvencij, eh, kako nadzorujemo, da niso ti eh, proizvodi, ki se izvažajo, dejansko izdelani v nekih delavnicah, kjer delajo otroci. Tisto, kar bomo s sistemom SSP, Eh, pridobili, eh, bi bilo zelo koristno tudi v velikih državah, kot je naprimer na kitajskem. Eh, pogajanja tudi s Kitajsko niso prinesli, prinesla nobenih izboljšav in zato gre na 100 tisoče ljudi ob obletnici dogodkov v Tibetu na ulice in izražajo svojo solidarnost z ljudmi, ki se borijo za svojo kulturno in jezikovno identiteto. E, norme na področju človekovih pravic in okolja moramo omakniti iz e, posebnega sistema in to vključiti v sistem kriterijev samega sistema SSP sodelovanje z našimi partnerji se ne smejo omejevati samo na gospodarsko razmišljanje. Hvala lepa in sedaj minuto in pol poslanec Gianluca Susta. Gospod eh, predsednik, ob tej priložnosti moramo izpostaviti pomen splošnega sistema preferencialov. Gre za osnovni sistem, pa tudi sistem SSP plus, ki so povezani z sporazumom vse razen orožja in katerih cilj je um, zmanjševanje revščine in boljše spoštovanje človekovih pravic. Evropska unija je ukinila ta sistem za eh, Šrilanko po eh, natančni preiskavi komisuje, komisije. Vendar v novem zakonodajnem postopku mora popolnoma biti vključen Evropski parlament in upam, da bo prišlo do prave poglobljene revizije v skladu z običajnimi pravili, ki se bodo dotaknila tudi pravil o preiskavah. Uredba in njeno izvajanje je odvisna od njene kredibilnosti in podlage. V Evropi velika večina eh, državljanov se ne strinja z izvozom demokracije na vrhu bajonetov, In zaradi tega moramo še posebej izpostaviti spoštovanje človekovih pravic. Pri tem pa ne smemo zagrešiti rasizem in po uh, krivem obtoževati tiste, ki niso krivi, naprimer Kolumbijo. Vendar še enkrat ponavljam, treba je natančno izvajati nadzor nad vsemi problematičnimi situacijami v skladu z tistimi načeli, ki jih eh, želimo uporabiti ravno pri zakonodajni reviziji. Najlepše hvala, gospod Susta. Vidim, da poslanca Salafranke ni in zaradi tega dajem besedo dve minuti gospodu Fjellnerju. Tako je komisionar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in najlepša hvala, gospodu komisarju. Sistem SSP, o katerem danes razpravljamo, je seveda zelo pomembno in koristno orodje, kajti nekatere najrevnejše države na svetu na ta način lahko enostavno izvažajo v Evropo. Eh, in to prinaša tem državam velike koristi, zato je pomembno, da sistem deluje ko govorimo o reviziji sistema, pa moramo razmišljati tudi o temeljni nalogi in o cilju sistema ESSP. Namreč boj proti revščini. Trgovina je najučinkovitejše orodje za boj proti revščini in za ustvarjanje gospodarske rasti in to je tisto, kar moramo doseči. Sistem e SSP je seveda tudi dober način, kako izvajati pritisk na države, da te. Uh, Eh, podpišejo in spoštujejo mednarodne konvencije, kar zdaj več človekove pravice in eh, pogoje dela, vendar pa eh, to kot tako ni končni cilj. Države, ki tega ne uresničujejo, ne dobijo preferencijalo, vendar pa tukaj je potrebno pravo ravnovesje. Država, ki nima več možnosti izvoza, Eh, seveda laže spoštuje eh, konvencije, kot se to zahteva. Vendar pa eh, obstajajo tesne povezave med človekovimi pravicami in revščino. Prav zato se je proti revščini tako težko boriti, enako velja za korupcijo. Zanima me, kako komisar gleda na to tveganje, da bi z umikom preferencialov v trgovini eh, Eh, prišlo do izgube delovnih mest, naprimer. Nekatere od držav, od katerih zahtevamo ratifikacijo 27 konvencij, eh, Torej, ker zadeva te države, bi si želel realistično analizo vseh evropskih držav, eh, ali so tudi te ratificirale in uresničile vse konvencije. Eh, rekel bi, da verjetno ne in to bi morali upoštevati, ko postavljamo zahteve do drugih. Najlepše hvala in sedaj eh, postopek HDI, pritegnite pozornost. Eh, poslanec Nikolesko, ena minuta. Najlepše hvala. Imam enostavno vprašanje za gospoda komisarja. V skladu s 723. členom lahko eh, države, ki si želijo posebne obravnave v sistemu e SSP, do aprila letos uložiti prošno za to. Zanima me, katere države so do sedaj to vrstno prosno uložile in ali je. Eh, ustrezno, da ta sistem obljubljamo novim državam, sploh glede na to, da si prizadevamo za prenovo tega sistema. Ja, dobro, najlepše hvala. Kot vidim, ni drugih, ki bi se javljali k besedi in sedaj dajem besedo komisarju Dehvihtu. Gospod predsedujoči. Kar nekaj vprašanj je bilo povezanih zve, eh, s Šrilanko in Kolumbijo. Vprašali Praš, ste me, zakaj smo se v enem primeru odločili za preiskavo, v drugem pa ne. V primeru Šrilanke. Eh, je bila komisija opozorjena na javno dostopna poročila organizacije Združenih narodov in tudi na druge relevantne vire, med drugim nevladne organizacije. In vsa ta poročila so kazala, da Šrilanka ne uresničuje določenih mednarodnih konvencij in sploh kar zdeva konvencijo o civilnih in eh, državljanskih pravicah, ter kar zadeva konvencijo o preprečevanju mučenja in. Eh, drugega, drugega neostreznega ravnanja, ter kar zadeva pravice otrok. V primeru s Kolumbijo je Šrilanka pred OZN zanikala obstoj tovrstnih težav in ni bila pripravljena sodelovati v preiskavi. V primeri Kolumbije Eh, pa so pa rezultati tudi znotraj UZN taki, da je, eh, očitno prihaja do težav z uresničevanjem določenih in konvencij organizacije ILO in UZN. Vendar pa je jasno tudi, da se je, konven, da se je Kolumbija povezala s tema dvema organizacijama, se posvetovala in da je država sprejela določene ukrepe tudi za ustrezno spremembo zakonodaje. Uh, smo v stalnem dialogu z organizacijo OZN in z uh, eh, ILO. Kar pa zadeva vprašanje, ki ga je zastavil gospod Morera, naj povem, da revizija sistema SSP, torej tukaj poskušamo najti ravnovesje med različnimi zahtevami, ki so bile podane. Uh, Eh, od nas zahtevate, da to naredimo kar naj, najhitreje, to bomo storili, zahtevate, da imamo presojo vplivov, vendar pa bomo podatke za leto 2009 dobili šele julija letos. Potem pa je tu še posvetovanje, še posebej z Evropskim parlamentom. Ravno tako ne vas eh, opomnim na mojo zavezo odboru INTA v času javne predstavitve, da bom oblikoval časovnico zakonodajnih eh, predlogov, ki bodo prišli pred ta odbor v prihodnjih mesecih in veste, da se bomo jutri videli in da bomo poskušali oblikovati nekaj, kar bo Evropskemu parlamentu omogočilo kar največ možnosti za razprave v različnih svežnih, med katerimi je tudi eh, nova ureditev SSP in pa prehodni sistem, ki ga bomo morali k malu uvesti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, komisar De Hucht. S tem ugotavljam, da so bile podane dve rezoluciji, o katerih bomo glasovali jutri v sredo ob 12.00.